strategija Komisije za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015. Besedo ima avtorica, ena od avtoric tega ustnega vprašanja, gospa Garcia Perez. Pet minut imate na voljo. No, še enkrat se pogovarjamo o enakosti med spoloma, kolegice in kolegi. Pripričana sem, da so bili številni med vami že prisotni med prejšnjo razpravo na to temo in upam, da jim bo koristilo, da bodo slišali to, kar bomo povedali danes. Namreč enakost je ena od bistvenih postavk, na katerih temeljijo naše vrednote. Ženske predstavljajo 50 odstotkov prebivalstva in vendar jih je le malo vključenih v konkretne politike in njihovo oblikovanje. Torej, drugi člen eh, pogodbe in tudi tem, eh, listine o temeljnih človekovih pravicah jasno govori o tem, kakšna je obveznost eh, komisije pri oblikovanju politike med spoloma. To je eno temeljnih vrednot, naj ponovim, na katerih temelji Evropska unija. Tekoča strategija pravzaprav se je iztekla ravno kar v letu 2015. In o tem smo tudi že govorili takrat v tem parlamentu, smo na dolgo in široko razpravljali o tem, kakšna naj bo vsebina nove strategije, kakšne naj bodo smernice in osnovni okviri strategije za enakost med spoloma. Prav tako je bil izveden tudi postopek javnega posvetovanja. 90 odstotkov deležencev v tem posvetovanju so menili, da je nujno in življenskega pomena to vrstiti na prioritetni seznam zavez Evropske unije pri izvajanju tekočih eh, politik. No, in leta 2015 smo se tukaj pogovarjali o tem, da bo komisija svoje delo tudi opravila. In vendarle smo zaman čakali na odziv komisije decembra 2015 je sicer komisija rekla, da bo objavila delovni dokument, ki so ga kot osutek pripravile službe komisije. Eh, to je sicer, lahko rečemo, dostojen dokument, vendar je vsebinsko pravzaprav ohlapen, sploh se ne spopada z izzivi, ki so pred nami in s političnimi zavezami, ki smo si jih obljubili. Torej ta delovni dokument, nikakor ne ocenjuje ukrepov, ki so bili že sprejeti in izvajani in sploh ne zagotavlja nobenih eh, pravih prijemov za ukrepe v prihodnje. Potrebujemo ustrezne mehanizme in zato še vedno pozivamo, da se sprejme ustrezna strategija o enakosti med spoloma, med ženskami in moškimi in tu je treba tudi opraviti širšo razpravo znotraj služb komisije, kajti odgovornost je na strani komisije. Komisija je odgovorna za boj proti razlikovanju med spoloma, tako na področju neenakosti plač, kot na področju drugih temeljnih človekovih pravic. Vse to je ključnega pomena za izvajanje vseh evropskih politik na vseh področjih in komisija mora poskrbeti tudi za izvajanje že sprejeti politik v državah članicah. Zadnja leta ugotavljamo, da je tekom pričujočih kriz, finančne krize, gospodarske krize, socialne krize, Največji udarec doživela ravno populacija žensk in vidimo, da tu obstaja razločna razsežnost, ki je odvisna od spola. Tako da teh problemov preprosto ne gre več ignorirati. To je življenjskega pomena. Ta parlament mora sprejeti to strategijo v čim krajšem možnem času. Zato zahtevam od komisije, da jasno odgovori, zakaj ni sprejela nikakršnega novega sporočila in zakaj ni objavila, kdaj in kako namerava transparentno podati tudi strategijo zakaj se o tem dokumentu sploh še nismo pogovarjali, zakaj tega niso sploh obravnavali na kolegiju komisije, kaj končno čaka komisija, da se bo lotila tega dela, da bo vse opravila razpravo, ker je to tudi pravzaprav v pristojnosti. Komisarji imajo to v svojih portfeljih in jasno je, da morajo komisari stopiti skupaj in se lotiti vsega v sodelovanju s trijom predsedstvom sveta vsekakor. Naj zaključim. Vsekakor bi radi videli, da bi bila tukaj tudi gospa Jurova, ki je zato odgovorna v kolegiju. Vendar tukaj ne gre za to, da se bomo znova zapirali v svoje kroge pooblastil, gre za to, da se ciljno usmerimo reševanje te problematike. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod komisar, izvolite. E, hvala lepa, gospod e, predsedujoči, za to priložnost, da pojasnim namene komisije v zvezi z oblikovanjem politike enakosti med spoloma. Komisija je tako imenovan strateški dokument za leto 2016 eh, do 2019 in to je osnovni okvir, okvirni načrt za prihodne ukrepe za izboljšanje enakosti med spoloma. Ta strateška zaveza komisije podaja tudi osnovo za oblikovanje prihodne strategije po letu 2015. Prednostne naloge, ki so zastavljene v strategiji glede enakosti med ženskami in moškimi v tem obdobju, pravzaprav izhajajo že iz tistih podanih v strategiji do vključno leta 2015. Zaveze komisije so še vedno jasne in potrjujejo tudi to, da je bil sicer dosežen določen napredek, vendar je potrebno delovati še naprej, da bi se enakost med spoloma širše uveljavljala. To vprašanje ostaja pri vrhu agende delovanja komisije. Nameravamo pa svoje dejavnosti v prihodnje osredotočiti na tista področja, ki doslej še niso bila tako podrobno obdelana v strategiji naše nove strateške zaveze so jasno razvidne tudi iz stališča komisije, ki ga v celoti podpirajo vse službe komisije. To je zastavljeno tudi v delovnem programu komisije za leto 2016, kjer je komisija jasno zapisala, da bo pospeševala ukrepe v smislu izenačevanja spolov in še nadalje se nameravamo osredotočati na konkretne spremembe na terenu, ne zgolj na oblikovanje političnih usmeritev. S tem se nameravamo osredotočiti na pet prioritetnih področji v mandatu te komisije, torej povečanje vključitve žensk na trg dela in enake možnosti za ekonomsko neodvisnost, potem izenačitev prejemkov, plač in eh, tudi prispevkov, ki izhajajo iz eh, plačil, eh, boj proti nasilju nad ženskami, nasilju med spoloma in prav tako potrjujemo tudi predanost uresničevanju ciljev enakosti med spoloma, in vključevanje tega načela vse prihodnje ukrepe komisije v Evropski uniji. Torej vseh teh pet prednostnih vidikov in nalog komisije bo razvidno vključenih vsa prihodna dejanja in dejavnosti. Zato obstajajo tudi konkretna sredstva in tudi porazdelitev nalog med posameznimi službami komisije je jasna. Imamo podane osnovne poteze prihodnega razvoja in tudi smernice boja proti razlikovanju med spoloma. Vse to velja za kompletno Evropsko unijo in za vse dejavnosti, ki so vključene tudi v uresničevanje ciljev strategije 2020. Gre za konkretne instrumente komisije, in eh, vsekakor vabimo k sodelovanju in aktivni udeležbi tudi vse druge deležnike. Komisija je sodelovala tudi pri delu eh, komisije oziroma odbora za socialne vprašanja pri svetu in jasno izrazila svojo strateško predanost doseganju ciljev enakosti med spoloma. To je razvidno tudi iz sklepov sveta, iz meseca marca lani in bo razvidno tudi iz prihodnjih sklepov. To nam ponuja dovolj osnov za nadaljne delovanje in pokriva krati tudi ključna vprašanja, na katera je doslej opozarjal ta parlament. Delovni Program komisije za obdobje 2016 do 2019 bo prav tako izhajal iz teh temeljnih načel. Najlepša hvala za besedo. Uh, uh, indeed, uh, mm, hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bodo spregovili predstavniki posameznih političnih skupin. Gospa Constance Le Grip, v imenu ELS, izvolite, prosim. Merci, monsieur le président, nous sommes réunis euh, ce soir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spet smo se našli tukaj v prostorih tega parlamenta v Strasburu, da se lotevamo istih ključnih vprašanj enakosti med spoloma in pravic žensk. To je pač bilo podano v obliki ustega vprašanja, ker smo hoteli. Uh, odzvati se na nekatere ukrepe oziroma na nemost komisije v pričo naših dosedanjih zahtev uh, glede uh, ukrepanja na področju pravic žensk. Namreč eh, komisija je predolgo ostala gluha na naše zahteve, naj konkretno razen nekih okvirnih smeric poda nek konkreten dokument, ki bo imel veljavo delovnega dokumenta in eh, lahko vam rečem, da gre doslej zgolj za neke semantične presežke, da gre za neka vprašanja glede forme, eh, v kakšen dokument naj bo to in v kateri obliki naj bo objavljen, ampak gre v bistvu za osnovna področja delovanja, ki smo jih že zdavnaj dojeli in potrebujemo samo metodologijo, in metodologija in področja delovanja ter zaveze, ki izhajajo iz tega, so nekaj, kar mora v osnovi najprej zastaviti in sprejeti Evropska komisija in to je dejansko prednostna naloga. To je tudi nekaj, kar močno skrbi našo skupino ELS. Hočemo pragmatični pristop, ki naj bo učinkovit z jasno zastavljenimi cilji, s popolnoma jasnimi postopki, tudi postopki ovrednotenja in ocenjevanja za nazaj in instrumenti za boljši prenos evropske zakonodaje v nacionalne zakonodaje. Tu je treba imeti jasen zakonodajni nadzor, moramo biti pragmatični in konkretni. Prav tako se je treba osredotočiti na tisto, kar je treba storiti konkretno in tisto, kar lahko mi storimo tukaj kot poslanke in poslanci, še zlasti me ženske, eh, kako naj se lotimo zadev, ne izogibajoč se pri tem svojih odgovornosti in pristojnosti. In to smo vse jasno zapisali tudi v predlogu rezolucije. Hvala. Spoku, madame, depite, uh, Hvala lepa, gospa poslanka, sedaj v, v imenu skupine SD. Gospa Neuhl, dve minuti in pol. Spoštovane kolegice in kolegi, mi smo predstavniki in predstavnice evropskega ljudstva. Mi, Evropski parlament, mi, večina poslancev in poslank, danes znova zahtevamo našo pravico. Imamo mar, moralno pravico do enakosti med moškimi in ženskami v Evropi. In to zahtevamo zelo samozavestno. Imamo večinski sklep parlamenta in parlament poziva komisijo, da vzpostavi strategijo za enakost med moškimi in ženskami. Podpirajo nas tudi države članice, ki v polni meri podpirajo to strategijo in imamo podporo državljanov Evropske unije ki so se jasno večinsko izrekli za to, da se enakost zagotovi. Komisarka Jurova vedno govori, da je notranji informalni dokument enako kot strategija. Jurova ve, da to ni res. To je manj pomemben dokument, ki ga imamo pred sabo. Mlačen dokument in zato to pomeni znižanje vrednosti te teme v Evropi. Z Martinom Šulcem sem se pogovarjala s predsednikom Evropskega parlamenta in sama sem opozorila na to, kako se stvari odvijajo. Še enkrat se bo pogovoril z gospodom Junkerjem v kratkem in bo prosil za poštenost za parlament, kajti to smo si zaslužili. Kdor je proti pravicam žensk, slabi Evropo. Kdor je proti enakosti med spoloma, je seksist. Kdor želi ovirati tako strategijo, je proti temeljnim pravicam. Želimo si take strategije in to zdaj. Mislim, da je bilo na to temo že vse povedano. Še 30 sekund imam. In teh 30 sekund namenjam gospe Jurovi v razmislek. Uh, ich habe noch ah. redezeit. Thank you. Nein, ich habe nur 10 Sekunden redezeit. 60 sekund, počakajte prosim. Naj razmisli gospa Jurova. Upam, da boste tudi vi, gospod komisar, razmislili in da bomo dobili strategijo. Hvala. Još go pani nema. Uh, eh, on behalf uh, eh, Isia Group. Hvala lepa v imenu skupine ECR gospa Viševska panie przewodniczący koleżanki hvala gospod predsjedujući kolegice i kolegi levica hoće na vsak način eh, promovirati ideološka vprašanja med eh, obnašajo med spolova, otroci naj bodo spolna bitja, uh, spoli in skupnosti med spolova naj bodo opredeljeni drugače. In mislim, da se tukaj lahko kar veliko družin, še zlasti krščanskih, čutijo ogrožene in prizadete. Veliko krat smo se že počutili kot odvečni, nedovolj evropski, neenaki In veliko je bilo že diskriminativnih eh, ukrepov, ki jih je sprejel ta Evropski parlament in menim, da jih ne potrebuje še več. Moja skupina je proti. Mi smo za drugačen, bolj racionalen pristop. Dame in gospodje, čas je vrniti se k svojim koreninam. Spomnimo se, kako smo oblikovali to Evropsko unijo, na podlagi katere dediščine. To, to črpajmo moč. Hvala lepa. Gospa Mlina za skupino Alde, dve minuti imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila komisarki Jurovi, ki si prizadeva za uh, enako obravnavo spolov v Evropski uniji in to v realnosti. In še zlasti mislim, da je veliko storila z oblikovanjem eh, in pospeševanjem dela na direktivi v zvezi s tem, prav tako pa je tudi predlagala širši delovni načrt za oblikovanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim družinskim življenjem. Pa vendar ne morem skriti razočaranja, zakaj se spet soočamo z istimi vprašanji. Zakaj imamo pred seboj spet nek delovni eh, dokument komisije na mesto širšega, pomembnejšega dokumenta. Torej ne kritiziram ukrepov, ki so sprejeti s tem dokumentom, vendar v imenu svoje skupine sem odločil proti zmanjševanju pomena strategije, ker spet nismo mogli sprejeti jasnega eh, dokumenta, ker ta dokument je svoje mnenje že povedal z veliko večino, že pred časom in poleg tega smo podali tudi oceno eh, prejšnje strategije, iz katere je izhajal tudi jasen poziv komisiji, da se oblikuje nova, močnejša strategija, ne pa da se še poslabša učinek prejšnje. Ugotavljamo, da neenakost prizadeva več kot polovice Evrope. Ali hoče eh, komisija s tem podati neko posebno Eh, sporočilo ali meni, da je to zgolj stvar birokratizacije, če hočemo novo strategijo. In poleg tega naj se odzovem še na prejšnjo eh, govornico. Očitno mnogi ne jemljajo enakosti med spoloma resno. Hvala. Dank. E... Najlepša hvala. Gospa Angelika Mlinar. sedaj pa v imenu skupine GUE. Gospa Björk, minuto in pol imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala. Evropski parlament se sistematično loteva vprašanja neenakosti med spoloma, vendar žal ugotavljamo, da je pravzaprav delo zastalo pri komisiji in svetu. Pomankanje enakosti pravzaprav zanika pravice eh, žensk. Tukaj nimam konkretnih statističnih podatkov, ampak je vsakomor, ki se zanima za to jasno, da prihaja do stalnega kršenja pravic eh, žensk. Postavimo zadeve jasno na plano moramo imeti jasno politično vizijo in predloge konkretnih uklepov za doseganje enakosti. Potrebujemo strategijo, ki bo dejansko storila nekaj za enakost med spoloma. Če pa komisija blokira zadeve že na samem začetku, potem eh, gre jasno za patriarhalno aroganco tako da si nikar ne delajmo v tvar. Po stoletjih in tisočletjih zatiranja ženski je skrajni čas, da rečemo ne, hvala. Hočemo novo strategijo, ki bo zares storila nekaj za enakost med spoloma, da bomo imeli bolj feministično Evropo. Hvala. Tak. Mm, mm, on behalf of Greens. Uh... Hvala lepa v imenu zelenih. Gospa Rendke, minuto imate na voljo, izvolite. Dragi gospod komisar, drage kolegice in kolege, enakost med moškimi in ženskami mora biti zagotovljena na vseh področjih. To je popolnoma jasno in kratko sporočilo iz 23. člena Evropske listine o temeljnih pravicah in mi kot zakonodajalci moramo nekaj storiti. To pa vključuje tudi komisijo in svet poleg Evropskega parlamenta. Kako naj pridemo do družbe, ki bo jasno zavarovala delovne matere in očete? Kako bomo imeli družino skladno urejeno, če se ženski glasov v tej družbi sploh ne sliši? Za vse to potrebujemo politično voljo, samozavesten nastop in predvsem jasno strategijo. Sama sem bila izvoljena v zakonodajni organ za to, da storim veliko, ampak najprej moram urediti pomankljivosti na področju enakosti žensk. Zgodovinsko gledano je Evropska unija že storila nekaj na tem področju, ampak če pogledam, kaj je bilo storjenega v zadnjem času, lahko rečem, da smo zelo ošibili naša dejanja. Vse direktive, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, ne puščajo dobrega okusa in do sporočilo komisije še vedno iste. Storite je treba nekaj še v tem mandatu, da se izboljšajo pravice. Žensko je nedokončana naloga še iz prejšnjega stoletja in sedaj smo že krepko zakorakali v 21. Hvala. Uh, uh, hvala lepa sedaj pa v imenu fdd gospa daniela juto minuta hvala lepa predsedujoči komisar spoštovane kolegice in kolegi še enkrat gre za hinavščino govorimo o manifestih sloganih ciljih vendar pa smo zelo oddaljeni od resničnosti in od vseh težav, s katerimi se ženske soočajo vsakodnevno. Imamo pravice, vendar pa to je samo na papirju. Nikjer ni tega konkretno. Osnutki resolucij, ki jih hvalijo enakost med spoloma in enake možnosti, to so čudovite besede, vendar pa je to, kaj pomagalo, praktično gledano, Se je izboljšalo življenje žensk? Ne, poslabšalo se je. Vidimo resne primere diskriminacije in neenakosti in to se nadaljuje kljub vsem ukrepom, ki smo jih sprejeli. To so pokazale ekonomske analize in tudi podatki, ki smo jih zbrali. Prav tako je direktiva o porodniškem dopustu blokirana, pa tudi nekatere druge zadeve ženske pa so vedno revnejše, brez zaposlitev, dovolj je. Potrebujemo ciljne ukrepe in to takoj, specifične. E, Hvala lepa. Gospa Juto, sedaj pa gospa Zaborska, minuta in pol. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Keď ho... Hvala lepa, predsedujoči komisár. Ko govorimo o enakosti med ženskimi in moškimi, med ženskami in moškimi, govorimo posredno o materinstvu. Govorimo o razlikah med plačami. Prav tako govorimo o različnih pokojninah. Razlika o pokojninah in to je odsev hinavščine v naši družbi. Materinstvo, skrb za otroke, to se nam ne zdi nekaj urednega. In ženske kaznujejo naj si bo z razliko v plačah, s slabšimi pogoji ali nepriznavanje vrednosti, skrbi za otroke. Želimo si, da bi ženske lahko izbirale, da pa potem pritiskamo na njih, da se najhitro vrnejo na delovna mesta, naprimer. Komisija in parlament se morate osredotočiti na vzroke najprej, bi naj pojasnili opredelitve, kajti enakost med spoloma ne pomeni samo enakosti med moškimi in ženskami. Drugi bolj pomemben korak bi bil, da tudi priznamo posebno vlogo materinstva in vlogo žensk v družinah. Šele potem bo naša razprava o politiki in vlogi ženske v družbi pomembna. Mm. E, Hvala lepa. Gospa poslanka Marija Arena, minuta in pol, prosim. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, gospod komisar zakaj uh, moramo tukaj spet razpravljati o enakosti med spoloma. Zdi se mi, da bi si to načelo enakosti zaslužilo več pozornosti. Ne le to, tudi dejanski akcijski načrt strani komisije v obliki zakonodajnih ukrepov, če je to potrebno. In eh, zato bi potem lahko morda lažje dosegali vse te cilje, ki jih doslej nismo eh, dosegli. Poglejmo samo stopno zaposlovanja uh, žensk, poglejmo nasilje nad ženskami v družina, poglejmo seksizem, ki je posod prisoten. Zakaj potem na mesto konkretnega akcijskega načrta dobivamo v roke neka sporočila, mnenja in podobno. Imamo naprimer druga sporočila, ki govorijo o onesnaževanju strani avtomobilskih motorjev, potem sporočilo o poceni leti, poročilo o tem in onem, sporočilo takšno in drugačno. Kot vidimo tukaj, gre za popolnoma drugače zadeve. Tu gre za prizadevanje komisije, da bi omalovaževala zelo pomembno vprašanje, mu zmanjšala pomen. Tukaj ne gre samo za semantično vprašanje, gre za politiko. Gre za politiko, ki bi morala oblikovati jasno svoje prednostne naloge in očitno komisija ne šteje enakost žensk za prioriteto. Hvala. Hvala lepa, gospa Arena. Sedaj pa Gerike minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Osmi člen Evropske pogodbe je temeljen pri enakosti med moškimi in ženskami. V vseh svojih dejavnostih bo EU zagotavljala enakost med spoloma. To ni moj stavek, to je odgovor komisije na moje vprašanje o tem vprašanju v evropskem kontekstu. Veliko kolegov je zastavljalo podobna vprašanja. Ne gre samo za enako obravnavo. Ta trpi zaradi neprave opredelitve. enakost med spoloma ne pomeni spolno izobraževanje na šolah. Tudi ne pomeni, da imamo danes moškega, jutri žensko, potem pa pojutrišnjem nekoga popolnoma drugega. Ne, to pomeni stremljenje k enakosti med moškimi in ženskami. Toč, eh, pika, konec. Ko govorimo o tem, moramo govoriti tudi o načrtovanju prihodnosti. In potem moramo zagotoviti tudi enakost otrok in starejših. Hvala lepa. Hvala lepa, Gerike. Sedaj pa gospa Louise Bors. Dve minuti, prosim. Thank you. Uh, for once I'm in agreement with some of you and happy. No, strinjam se z vami. Enkrat za spremembo. Lahko izpostavimo kako je komisiji spodletelo v strategiji za enakost med spoloma. Imamo sedaj dokument za osebje, to je zelo koristno. Če, na primer, ste na stanišču brezstoletnega papirja. Vendar pa, kaj te različne strategije dejansko pomenijo in kaj smo dosegli, sem bolj odločna, opolnomočena kot kadarkoli prej? Ne. Ravno nasprotno je res. Veliko žensk na švedskem, v Kölnu in drugje čutijo točno to. Kaj ste pa mislili, da se bo zgodilo, ko je EU odprla vrata milijonom ljudi iz družb, kjer obravnavajo ženske kot drugorazredne državljanke in skupnost LGBTI obravnavajo še slabše? to, kar se je dogajalo v Kölnu, kar so počeli organi oblasti in politiki, kaže, da si bolj želijo politične korektnosti, kot pa pomagati ženskam. Seveda se moramo izogibati takšnemu nasilju. Kaj pa trgovina z ljudmi? Poročilo Združenja kresa pravi, da se prost pretok oseb zlorablja strani kriminalcev, ki trgujejo z ljudmi. Europol pravi, da tako teže odkrivajo operacije. To je idealno okolje za kriminalce, ki jih ne moramo kaznovati. Strategija za enakost med spoloma je spodletela in bo še naprej v težavah ženske, skupnost LGBTI in veliki deli skupnosti so manj varni in manj zaščiteni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa poslanka Teresa Jimenez Beseril Barijo. Prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Pregovor pravi, da včasih ne vidimo gozda zaradi dreves. Vendar pa to se nam tu ne sme zgoditi. Gre za bistveno vprašanje. Enakost med moškimi in ženskami, še prav posebno po letu 2015. Pomemben je cilj. Ne smemo dopustiti, da bi način, kako doseči ta cilj, nas razdelil. Najbolj razvite družbe so tiste, kjer najbolj spoštujejo pravice žensk. V zadnjem stoletju se je veliko žensk borilo, tudi umrlo za to, da lahko me danes tukaj sedimo. Potrebno je pripraviti zakonodajo za napredno družbo. Veliko je potrebno še postoriti, naprimer enakost v plačah. Zakaj bi pa naj ženska zaslužila manj kot moški za enako upravljeno delo? In potem nasilje nad ženskami. O tem se veliko govori, stori se pa malo. Komisija je zavezana temu, da se zakonodaja v vseh državah članicah izvaja. Strategija je pomembna. Pomembno je, da odstranimo neenakost. To mora biti naša prednostna naloga. Ženskam je vseeno, kako imenujemo te strategije. Pomembno je, da so strategije učinkovite, da se ne bomo odrekali sredstvem in ciljem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Besaril Barijo. Sedaj pa gospa poslanka Liljana Rodrigeš. Minuta in pol, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Podatki, ki so pred nami o neenakosti, bi naj vodili k temu, da bi pripravili usklajeno strategijo za boj proti diskriminaciji. Podatki, ki jih imamo, že kažejo, da je potrebno se takoj odvati in ukrepati. Potrebno pa je še ugotoviti, katere zanesljive mehanizme ima komisija za pridobivanje podatkov. Naprimer, iznakaženje spolnih organov. To je tudi zelo pomembno. Pomembno je, da se lotimo vseh teh vprašanj. Evropski parlament je že storil to, kar je potrebno, Evropska komisija pa ne. Opozorili smo na naše prednostne naloge. Samo tako bo možno dokument obogatiti. Mislim, da je to sramota za strateško ravnanje in to ima posledice potem tudi za politično nedelovanje ali delovanje. V bistvu sedaj samo zavlačujemo še več žensk bo umiralo. Gre za človekove pravice. 50 odstotkov družbe je državljank druge kategorije. Gre za to, gospa Jurova, da bo potrebno nekaj resnično storiti. Hvala. Obrigado. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Mihajla Šojdrova, minuta in pol. Prosim. E, Važeni pane komisar. Ja, hvala lepa, predsedojoči. Gospod komisar, rada bi se vam zahvalila in rada bi upravičila gospod komisarko, ker je na pogajanjih o zaščiti podatkov. Žal je, da ne more prisluhniti tej razpravi. Dokument je dober. Cenim ga. Praktičen je. Za me je pomembna izvedba, nadzor in ocena posledic. To je za me pomembne kot zaveze in nova pravila. Všeč mi je, da je komisija odločna želijo doseči, da bo 50 odstotkov žensk na visoko vodilnih in srednjih vodilnih položajih. To je potrebno podpreti. Naj opozorim na konkretne cilje. Ženske, ki imajo otroke in želijo skrbiti za nje, pa hkrati delati, nadaljevati svojo kariero, to je potrebno omogočiti. Zato bo komisija tudi v državah članicah podpirala fleksibilnost načinov dela, tako da bodo ženske imele več možnosti na trgu delovne sile. Tudi naša naloga je kot parlamenta, da zagotovimo, da se bo to zgodilo. Bolje je potrebno ceniti ženske, ki skrbijo za otroke, kajti to je najpomembnejše, skrbijo za otroke in družino. Najbolj diskriminirana skupina so ženske, in starejši, ki skrbijo za otroke, v bistvu pa tako seveda nalagajo v prihodnost Evrope. Ne pa, da debelijo račune na svojih pokojninskih računih. Hvala lepa. Sedaj pa Viorika Dančila, minuta in pol. Elaborare. Hvala lepa, predsedojoči. Pri pripravi strategije kar se tiče enakosti med spoloma po letu 2015, je potrebno povedati, da je to nujna zadeva in zelo pomembna zadeva na evropski ravni. Zato je za EU zelo pomembno, da se bolje soočimo s to težavo. Zakonodaja na trgu delovne sile mora slediti temu načelu. Istočasno pa želimo tudi izboljšati kompetence žensk. In to želimo storiti tudi v javni upravi, vendar pa tudi pri kolektivnih pogajanjih. Pri množičnih medijih želimo to storiti. Tako bi potem lahko izkoristili potencial žensk. Tudi podjetnice moramo podpirati podpirati dejavnosti žensk nasplošno. Čeprav posebno zato, ker ženske dobijo, zaslužijo 17,5 odstotkov manj kot moški. In to ima seveda posledice tudi za življenje žensk. Medtem ko delajo in tudi potem ima to posledice za pokojnine. Ima pa to posledice tudi, naprimer, za kmetijstvo. Evropska komisija mora usklajevati svoje prizadevanja, da bodo v tej strategiji podprli tudi ženske na podeželju. Zato moramo imeti politično voljo, pa tudi praktični pristop komisije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod poslanka Marjana Petir najlepša hvala gospod predsedujoči menim da se pravzaprav nahajamo v situaciji dvoumnih vprašanj kot so na primer ali je pomembnejša kakovost ali količina in eh, ne vem ali bomo zadeve rešili s tem da postavljamo vedno nove zakonodajne okvire in zakone. Če bi to res vodilo, če mu koristil, bi to lahko počeli eh, dan za dnem in bi kaj storili s tem. Ampak Dejansko, če govorimo o enakosti med eh, ženskami in moškimi, potem nas zanima kakovost. Kakovost pa lahko dosežemo s pomočjo ovrednotenja tega, kar je bilo doslej že storjenega na področji, ki so popolnoma realna in praktična. Nasilje nad ženskami je enakost plač, zaposlovanje in tako naprej, enakost v družini. Vidimo, da komisija tega očitno ne rešuje dovolj eh, hitro, ampak vseeno me veseli, da je storila določene pozitivne korake v primeru združevanja poklicnega in zasebnega življenja, predvsem v smislu, da breme skrbi za družino ni stalno samo na ramenih žensk in ponavadi se vse konča tako, da največje breme nosijo navadne delovke. Vsakem primeru se velikih vprašanj ne da reševati na hitro, teveč postopoma najprej moramo uh, izkoristiti to, kar nam ponuja obstoječa zakonodaja in šele potem poskrbeti za novo. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vilja Brinkevičute. Minuta in pol, prosim. Eh, Ponja komisarja, mjela jaz še matiti bet kartu noriu pasakyti kad iš Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da se večinoma strinjam s predgovorniki. Res je, da neko sporočilo ni enako kot delovni dokument, kaj šele strategija. In mislim, da je skrajni čas, da nam naša komisija končno predstavi to, kar je obljubila. Res je, da smo imeli že doslej strategije na tem področju, vendar konkretna zakonodaja in tisto, kar smo zapisali v dokumentih, žal ne vodi k doseganju realnih ciljev. In zato je zelo pomembno, da zadeve začnemo reševati tam, kjer je treba. Se pravi, v praksi razlikovanje med spoloma je v praksi več kot očitno in Evropski parlament je že večkrat izrazil na to temo, na zadnje ravno v zvezi z nasiljem nad ženskami. Zato bi rada spomnila gospoda komisarja tudi na vse naše deklaracije, ki smo jih na to temo zapisali v zadnjem času. Namreč na zadnje je več kot 400 poslancev in poslank podpisalo tako deklaracijo in mislim, da je treba v prihodnje ukrepati še bolj konkretno. Prav tako je treba povedati, da direktiva iz leta 2006 v zvezi z enakostjo dostopanja do trga dela tudi ni obrodila posebnih sadov, torej ne deluje kot je treba. To pa je vendarle zelo pomembno področje, če hočemo govoriti o enakosti med spoloma. Torej komisija se je zmotila v svoji presoji, ni se odzivala inteligentno na vprašanja, ki so pred njo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa poslanka Barbara Matera. Minuta in pol. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči. Sem članica odbora za pravice žensk že sedem let. In sedem let se že zauzemam za strategijo strani Evropske komisije, kar se tiče enakosti med spoloma. Letos je komisija predstavila delovni dokument s prednostnimi nalogami. Levica v parlamentu je proti metodi komisije in pravi, da ni pravne podlage za ta dokument. Sama se s tem ne strinjam iz dveh jasnih razlogov. Najprej zato, ker sem pragmatična ženska. Želim si rezultatov in konkretnih rešitev za težave. In drugič, drugačna strategija, ko pripravljamo alternativno zakonodajo, pa je vseeno, že imamo zakonodajo, ki se potem ne izvaja v državah članicah, nima smisla. Delovni dokument, kot ga je predstavila komisarka Jurova, ima precej pozitivnih točk, naprimer želja po podpori ustvarjalnosti podjetništvu na vseh ravneh pri izobraževanju in tudi izpopolnjevanju. Potrebno je zagotoviti tudi boljše ravnoteže med družinskim in poklicnim življenjem. Želimo seveda spobojati aktivno udeležbo žensk na trgu delovne sile. Namesto torej, da se prepiramo o statusu tega dokumenta, zagotovimo, da bodo ženske resnično prevzele vodilno vlogo v Evropi. Hvala lepa, gospa Matera. Sedaj pa Ana Het. Minuta in pol, prosim. Hvala lepa. Decembra 2015 je Evropska komisija se odločila, da ne bo predlagala strategije za enakost med spoloma, predlagali so interni notranji dokument. In ta ima naslov strateški pristop k izboljšanju ravnovesja med moškimi in ženskami. Že lani pa smo dejali, da se je strategija izpela in da potrebujemo nekaj novega in sedaj smo razočarani zaradi tega, kar predlaga komisija. To kaže, da bo komisija ostala pri tem delovnem dokumentu in to pomeni, da niso pripravljeni sprejeti uradne strategije. To je sramotno. Po mojem mnenju, sedaj ne bomo dobili tistega, kar je komisija že obljubila. Strategijo in uradno sporočilo. Če želi komisija prevzeti vodilno vlogo v agendi 2030 in izpolniti cilje, ki si jih je zadala, potem mora komisija še enkrat premisliti o svoji usmeritvi. Časa je še dovolj. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šögor, minuta in pol, prosim. Hvala lepa. Sicer je res, da se razmere na trgu delovne sile izboljšujejo, vendar pa kljub novim možnostim mlade ženske niso bolj dejavne na trgu delovne sile. Plačene so manj in to ima potem posledice tudi za prihodnost. Kaj ti seveda današnje plače so odločilne za pokojnine. Tudi pri pokojninah so velike razlike. In to seveda potem poveča ranljivost žensk, ko so v pokojnini, ko so v pokoju. Potrebno je torej si ogledati tudi družbeno vlogo žensk. Strategija, ki smo jo imeli, je šla v pravo smer. Držati se moramo te smeri, zato sedaj sprašujem, kaj načrtujete za izboljšanje postopkov izobraževanja žensk. Kaj boste storili, da bo družinsko in poklicno življenje bolj usklajeno. To so pomembna vprašanja, kajti demografski trendi v Evropi niso ravno pozitivni. Vedno manj otrok se rojeva, zato morajo države članice podpirati družine in naprimer fleksibilni delovni čas bi bil prava možnost za to. Tako potem ženske ne bi bile prisiljene se odločati med družino in kariero. Hvala lepa. Sedaj pa Julie Ward, minuta in pol. Prosim. Hvala kolegom za njihovo delo, s katerim želijo prepričati komisijo, da naredi pravo smar da objavi ambiciozno poročilo o enakosti spolov. To je strategija, ki je nujno potrebujemo, potrebujemo celovit načrt, ki se bo spopadal z različnimi oblikami diskriminacije. To vprašanje je treba utkati vse evropske politike. V zadnjih mesecih sem delala na politiki boja proti revščini in dejansko nikoli ne bomo dosegli ciljev za boj proti revščini do leta dva tisoč dvajset če se ne bomo prizadevali za enakopravnost spolov. ekonomska kriza varčevalni ukrepi so nesorazmerno prizadeli ženske samske ženske O, imajo veliko večje tveganje za brezposelnost, zato da nimajo dovolj denarja za ogrevanje ali hrano. Torej, želimo, da bi komisija pripravila ambiciozno strategijo, ki mora uh, biti takšna, da bo tudi evropski semestr bolj socialno občutljiv. Torej, upam, da bo komisija sprejela te ukrepe, ki jih nujno potrebujemo. Hvala lepa. Hvala, da ste disciplinirani in se držite svojega časa. Gospa, bolj za minuto in pol. Pustvo je pokazalo. Hvala, izkušnje kažejo, da celo, kadar imamo strategijo za enakopravnost spolov v Evropski uniji, v njej se stvari zelo počasi dogajajo, zato je zelo zaskrbljujoče, da zdaj sploh nimamo strategije za nekaj spolo, kaj pa še le kakšen drug pomemben dokument, recimo strategijo za boj proti nasilju nad ženskami. Celo 90 eh, odstotkov državljanov meni, da je nujno imeti takšno strategijo. Komisija je pripravila zgolj delovni dokument. To je udarec za vse ženske v Evropske unije v državah članicah prihaja do velikih sprememb. v moji državi na hrvaškem pri nas poteka razprava o eh, pravici do splava o eh, številnih temah. Včeraj je veliko ljudi demonstriralo in zahtevalo enakopravnost in solidarnost. Evropska unija mora varovati eh, vrednote enakopravnosti zlasti v teh turbulentnih časih. Zato pozivam komisijo, da čim prej pripravi novo strategijo za enakopravnost spolov in to v skladu s smernicami ki jih je sprejel evropski parlament pričakujemo da leta dva tisoč šestnajst so nekatere stvari same po sebi umevne vendar žal ko gre za enakopravnost spolov se zdi da gremo en korak naprej dva koraka nazaj. strategija enakopravnosti spolov ne sme biti nekaj, o čemer moramo imeti razpravo, temveč bi to morala biti naša obveznost. Hvala. Gospa Regner, minuta in pol, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani komisar. V Avstriji me pogosto vprašajo, kaj eh, ljudem prinese Evropska unija in potem jim povem, da je Evropska unija dosegla veliko za pravice žensk, da se je življenje žensk dejansko izboljšalo, da imamo tukaj direktive, uredbe in tako naprej. Ampak naši napori tukaj na tem področju so se ustavili in trenutno komisija ne počne nič na tem področju. Države članice pogosto govorijo o subsidijarnosti in eh, v bistvu pritisnejo na zavoro, ko je potrebno storiti kak napredek. Ampak kljub temu mora komisija tukaj storiti korak naprej. Ženske imajo drugačne zdravstvene težave kot moški. Tudi v eh, nadzornih odborih so ženske premalo zastopane. Brezposelnost je za ženske drugačna kot za moške, namreč pogosto so samo delno zaposlene za deljen delovni čas in tako naprej. Gospod komisar, kot vidite, torej obstaja še veliko stvari, ki jih je potrebno storiti to, kar je trenutno komisija predlagala, je po mojem samo strategija za ohranjanje trenutnega statusa. Simpatično, ampak to ni napredek, to ni vsebinski napredek. Potrebujemo strategijo za enakost spolov, ki bo vsebinsko polna. Okay, pišalo, to Hvala. Sedaj pa še zadnji govornik na seznamu, gospod Sam, minuto in pol, izvolite. Um. Hvala. Naj se navežem na to, kar je dejala kolegica Regner. Dejala je, kaj Evropska unija naredi za me. Ko grem domov, povem, da smo imeli razpravo o nove strategiji Evropske komisije. Lahko vidite, da niso pripričani, da je to nekaj, kar bo res spremenilo njihova življenja ko jim rečete, da se pogovarjate o tem, da Evropska komisija, da nima strategije, potem so nekoliko skeptični in ne morete se jeziti zaradi tega in to je sramota. Tam, kjer živim, ženske potrebujejo našo pomoč, kajti naši vla od naše vlade je ne bojo dobili razlike med Eh, ženskami in moškimi se je povečala za 5000 funtov letno pod zadnjo oziroma v času konzervativne vlade. Torej, njihov položaj se je bistveno poslabšal, zato ženske pričakujejo od nas, da bomo kaj storili uh, za njih. No, v tej strategiji nimamo dovolj dobrih rešitev za boj proti neenakosti uh, pri plačah, boj proti diskriminaciji in nasilju nad ženskami. Torej moramo storiti več. Modri karton gospoda Gerika, ga spremete? Ne. No. Ne. Képviselő társaim, ezzel... Spoštovani poslanci, s tem smo zaključili seznam govornikov. Ne morem vam dati besede v postopku modri karton, sedaj pridemo v postopek, pritegnite pozornost predsednika, dala bom besedo vsem, ki želite besedo, tako da prosim, da se držite ene minute. Gospa Solven. Hvala predsedujoča ženske v evropski uniji imamo v povprečju nižjo plačo kot moški izpostavljene smo večjemu tveganju revščine v starosti bistveno bolj smo obremenjene z gospodinjskimi opravili. na trgu dela smo pogosto priča temu da se ženskam postavlja kot pogoj da sklene delovno razmerje to da ne bo še nekaj let imela otrok. ženske ki imajo več majhnih otrok težje dobijo dela zaradi morebitne večje odsotnosti z dela zaradi bolezni otrok. v izraziti manjšini smo v vodstvenih položajih tako v gospodarstvu kot v politiki. nobena ženska še ni predsedovala evropski komisiji v evropskem parlamentu sta bili med petindvajsetimi dosedanjimi predsedniki le dve ženski da bi to spremenili potrebujemo politično zavezo na najvišji ravni a namesto da bi dočakali sporočilo komisije o strategiji za enakost spolov in pravice žensk po letu dva tisoč petnajst je pred nami delovni dokument služb komisije. s tem je predsednik komisije poslal sporočilo da je vprašanje enakosti spolov manjše vprašanje glede na njegovo izjavo da bo komisija ambicioznejša pri večjih vprašanjih ter skromnejša in bolj zadržana pri manjših vprašanjih enakopravnost spolov je nekaj kar bomo težko dosegli če ne bomo imeli strategije ki bo olajšala strukturnost neenakopravnosti v naših družbah. javna politika mora imeti konkretne ukrepe glede enakosti dostopa za oba spola. In evropske listine govorijo o enakosti spolov, vendar moramo to vključiti vse politike. Potrebujemo konkretne ukrepe, zato da bomo odpravili uh, razlike med spoloma. Potrebujemo radikalno spremembo. Um, uh, mentalitete. In potrebujemo več inovacij, vendar moramo vse to vključiti ženske, zato menimo, da je nujno, da komisija predstavi novo strategijo za enakopravnost spolov. Hvala, gospod Marijas. Ta nova strategija eh, ima za cilj enakopravnost žensk in moških v Evropski uniji, kjer smo priča diskriminaciji žensk in kršitev njihovih pravic. Obstaja razlika med plačami med obima spoloma. Ta razlika je 6,4 odstotka pri pokojninah pa še 40% več, veliko več žensk dela s polovičnim delovnim časom. Ženske so tisti del družbe, ki jih vrčevalni ukrepi najbolj prizadanejo. V Grčiji imamo nove vrčevalne ukrepe in zaradi tega ženske, ženske, ki delajo v kmetijstvu, so tako prizadete, da morajo 80 odstotkov svojih prispevkov uporabiti za prehrano. Ženske se borijo proti trojki in jutri bodo tudi sodelovali v splošnih stavkih, ki je potekla v Grče. Hvala lepa. Gospod Ujtason. No, no Hvala. gre za zelo pomembno temo. Naj povem, da ni dovolj, če je to, da imamo pred sabo zgolj del dokument, ne pa strategije. Imamo zelo alarmantne bati glede neenakosti spolov. Eurostat pravi, da v več kot devetih državah Evropske unije se je povečala razlika med plačami. Prav tako Inštitut za enakopravnost spolov pravi, da le ena eh, ženska od 23 oseb je na vodilnem položaju Evropske unije. Če menite, da to ni dovolj, potem mislim, da se moramo zavedati, da potrebujemo pravo strategijo tako kot imamo za pomorski promet, tako da mislim, da res potrebujemo strategijo za enako spolo. Parlament bo to zahteval in mislim, da je to res zelo pomembna tema. Morate jo pripraviti. Gospod Polčak. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Myslím, že tím... Hvala lepa za besedo. Tako nam date možnost, da se izrečemo glede tega. Gospa Jurova je bila vedno tu, danes pa je ni tu in je pa navzoča na sestanku glede varstva podatkov. Kar zadeva vprašanje, ki ga obravnavamo, mislim, da je očitno, da ugotavljamo, da obstaja razliko v položaju žensk in moških. In moramo ukrepati s tem v zvezi. Slišali smo že več elementov, ki so zaskljujoči. Mislim, da je to vprašanje, ki ga treba obravnavati, vendar ne kot nekakšen fetiš, to je več kot resno vprašanje. Hvala še zadnji govornik gospa tomašič žalostno je što smo eh, žalostno je da leta dva tisoč šestnajst se še vedno moramo pogledati o tej temi Ker kljub stoletni borbi so ženske še danes žrtve diskriminacije in različnih oblik nasilja. Veseli me, da se zavedamo te težave. Verjamem, da tudi obstaja volja za reševanje te težave. Zdi se mi pa, da stojimo na mestu, ker naše metode niso učinkovite. Zato zakonodajalec in izvršna oblast na ravni držav članic še niso našli načina za drastično kaznovanje odprte diskriminacije žensk. Evropska raven pa se ukvarja s pravili in eh, ženskimi kvotami v zasebnih podjetjih. Zdi se pa, da se politiki ukvarjajo tudi z odnosi znotraj družin, to pa bo uh, vplivalo na odpor ljudi. To, to bitko bomo dobili z bojem v glavi in v srcih, ne pa na papirju. S tem smo zaključili uh, s postopkom pretegnite pozornost predsednika. In sedaj bi dala besedo komisiji. Gospod Andrew Kittis, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Hvala za vaš prispevek. To je bilo zelo pomembno. Pomembno smo slišali vaše mnenje, predloge, priporočila. Naj še enkrat povem, da je prednostna loga za nas strategija za enakost moških in žensk za leto 2010. 2015 je še naprej veljavna. Moramo pa doseči izvajanje eh, te strategije. Potrebujemo akcijske načrte za izvajanje, za izvajanje na terenu. Vse države članice potrebujejo svoje akcijske načrte mora imeti svoje instrumente, kajti vsi se strinjamo, da enakopravnost spolov pomeni izvajanje enakopravnost spolov na vseh političnih ravneh, v vseh političnih sektorjih, v portfelju vseh komisarjev, Navrašiča, Jurove, vseh. Mi, komisari, moramo razumeti enako spolih v svojih portfeljih in delati v tej smeri in vedeti, kako lahko izvajati to prednostno nalogo. Zato smo predlagali tak pristop za obdobje 2016-2019, ker je to referenčni okvir za to, da bomo spodbujali enakopravno spolno na vseh ravnih, na evropski ravni, na nacionalni ravni, na regionalni ravni in lokalni ravni potrebujemo pa nekakšen koordinacijski mehanizem za boljše sodelovanje med državami članicami in države članice moramo spodbuditi, da izboljšajo instrumente. Imamo 30 ukrepov, ki jih je treba izvesti v petih prednostnih področjih. Imamo časovnice za te ukrepe, odgovornost. In seveda potrebujemo cilje, sta, eh, standarde, časovnice, tako da bomo videli, kako bi dejansko lahko izboljšali politike enakopravnosti spolov na realističen način. To mora biti del upravljanja in moramo vedeti, kako bomo izvajali te prednostne naloge. Imamo veliko strategij, ki so potekle, vendar, ko se gledamo izvajanje teh strategij, potem vidimo, da obstaja velika vrzel med strategijami in dejanskim izvajanjem v, v, v življenju. Seveda smo pripravljeni sodelovati, hvala vam za to. Eh, veselimo se izmenjave mnen in pripravljeni smo nadaljevati to razpravo, vendar komisija bo zelo aktivna pri izboljševanju enakosti spolov. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa za te končne in sklepne misli. Hvala tudi vsem poslancem. Sedaj zaključujemo z razpravo.